gospod predsednik. Eno minuto. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Gospe in gospodje. Zasedanje, ki smo ga prekinili, danes nadaljujemo.